Yeah, colleagues, may I ask you to take <coughs> seat. Kolegice in kolegi, prosim, če se lahko posedete, dobro jutro vsem. Je vse v redu z glasovalnimi seznami? Potrebujete še kakšen trenutek več? Glasovalne kartice. Tako, zdaj pa bomo opravili preskusno glasovanje, če ste pripravljeni. Glasujemo, preskusno glasovanje, prosim. Can I... Ah, okay, here. Still for colleagues to vote. Še dva glasova manjkata. Prav, prav, dobro, vse skupine so ustrezno zastopane, konec glasovanja. Zdaj pa bomo malce spremenili vrstni red. Najprej osnutek poročila o informacijah za preprečevanje pranja denarja pri davčnih organih. In sicer najprej amandma 41, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeta. Amadma 42 za, proti. Preverimo, 42 preverjamo. Vote is closed. Rejected by a... Konec glasovanja, zavrnjeno, neodločen izlo... ne rezultat. Kompromis A za, proti, vzdržanje, sprejeto. Amandma 48 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Amandma 47 za, proti, mislim, da je sprejeto, ampak preverimo vse eno, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da preverimo vseeno. 49 preverjamo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. No, dobro, da ste me upozorili, vidite. Ok, amantma 50 za, proti vzdržani sprejeto. 51 za, proti. Preverimo, prosim. Ista večina, kot eh, sem prej mislil, da je večina, pa ni. še dva glasova manjkata. Dobro, konec glasovanja. Izenačeno. V tem primeru zavrnjeno. Amandma 52 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 6 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 7 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 8 za, proti vzdržani. Zavrneno. Amandma 9. Za. Proti vzdržani. Zavrneno. Amandma 10. Za. Proti vzdržani. Zavrneno. Amandma 11. Za. Proti. Preverimo. Amandma 11. Preverjamo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. En glas eh, večine. Amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 14 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 15 za, proti, vzdržani, zavrneno amandma 16 za, proti, zdržani. Sprejeto, amandma 17 za, proti, zdržani. Sprejeto, amandma 18 za, proti, zdržani. Sprejeto, amandma 19 za, proti, zdržani. Sprejeto, amandma 20 za, proti, preverimo. Amandma 20 preverjamo. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. Amandma 21 za, proti, stržani. Sprejeto. Kompromis B za, proti, stržani. Sprejeto. Amandma 2 za, amandma 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 30 za, proti. Preverjamo amandma 30. Glasujte, prosim. Muy importante. Gracias. Voti. God, if I chair, not to weep. I have to control ah. my colleagues. Voti is close. Konec glasovanja. Zavrneno. En glas. Amandma 31 za. Proti. Preverimo. Amandma 31. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 32 za, proti vzdržanje je sprejeto. 33 za, proti. Preverimo. Preverimo amandma 33. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrneno. 34, 34 za, proti, zdržani, sprejeto, 35 za, proti, zdržani, sprejeto, 36 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo, dobro, sem mislil, da je e LS za. Show hands, please. The vote Is. Konec glasovanja. Sprejeto. To je bil amandma 36, kaj ne? Zdaj pa 37 za. Ja, 35 smo že. Preverili smo 36 in zdaj gremo na 37 za proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo, 39 preverjamo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom večine. 40 za, proti, vzdržani Preverjamo. Amandma 40 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 4 za proti vzdržani. Sprejeto. In še glasovanje o celotnem besedilu s prejetimi amandmaji in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 zadnjič vzdržanih in eh, pet proti. Zdaj pa še glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 51 eh, za, nič proti, dva vzdržana. Poročilo je sprejeto in čestitke poročevalcu. Tako. Zdaj pa gremo naprej in sicer glasovanje o vprašanju za ustni odgovor. Najprej uvodni del, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Vprašanje ena, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Vprašanje dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. In vprašanje tri, za, proti, vzdržani, sprejeto, ter še glasovanje o celotnem besedilu z glasovanjem na maj, za, a ne elektronsko glasujemo, se predsedujoči opravičuje, glasujte prosim. Mislim, da poimensko, ne? Tako je. Konec glasovanja. 44 za, 4 je proti, 5 vzdržanih, torej sprejeto. Zdaj pa prehajamo na osnutek predloga resolucije o zaključku Bazla 3, kompromis N za proti zdržani sprejeto, kompromis O za proti zdržani sprejeto, amandma 45 za proti zdržani zavrneno, kompromis P in sicer v dveh delih prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje. Zavrneno amandma 55 za proti vzdržanje. Zavrneno kompromis Q v dveh delih prvi del za proti. Preverimo prvi del, kompromis Q. Preverjamo, glasujte prosim. Dobro, ni ravno potrebno preverjati. Ja, ja, ustni amandma, se opravičujem, zmotil sem se, rekel sem v dveh delih, v bistvu pa moramo glasovati o ustnem amandmaju, tako da zdaj glasujemo o ustnem amandmaju, tako je, imate prav. Konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa kompromisku brez ustnega amandmaja, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Uh, uh, no, tudi drugi del kompromisa pa je bil uh, sprejet z veliko večino. Uh, Ne vem, očitno sem napačno rekel. Dobro, amandma 59 za, proti vzdržani, zavrneno, kompromis R za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis S za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis T za, proti vzdržani, sprejeto, amandma 75 za, proti vzdržani, zavrneno, kompromis U za, proti vzdržani, sprejeto, proti vzdržani sprejeto. Amandma 77 za, proti vzdržani sprejeto. 78 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis v, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis dvojni v, ki pa ima zdaj še četrti del, torej prvi del je to, kar imate v besedilu. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. A ja, torej tudi prvi, na prvi del ima vpliv ta dodatek. Torej, prvi del brez eh, besede strong. Torej, ponovimo glasovanje, prosim. A, sem razumel, da se o tem glasuje kasneje. Dobro, tu je prišlo do sprememb v zadnjem trenutku. Dobro, potem sem imel, imel prav. Še enkrat, torej, prvi del je takšen, kot je. Torej, za, proti, zdržani, sprejeto, ponovno. Drugi del zdaj prav tako brez sprememb. Oziroma ne, drugi del je zdaj ločen v dva dela. Najprej brez besede strong, potem pa še besede. Torej, drugi del brez besede strong za proti je zdržani sprejeto. Zdaj pa kot tretji del še beseda strong za proti zdržani zavrneno. Zdaj četrti del. Za? Proti? Zdržani? Preverimo ta četrti del. To je zadnji stavek. Zadnji stavek. Nekdanji tretji del. CCF in tako naprej. Dobro? Dobro? Je jasno, o čem glasujemo? Tako je, konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro, zdaj pa kompromis Y. Ja, 91 eh, je bil umaknen. Torej, kompromis Y za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 95 za proti vzdržani sprejeto, kompromis z za proti vzdržani sprejeto, kompromis AA v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti, preverimo drugi del, Konec eh, glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. Amandma 108 za, proti vzdržani. Zavrneno. Kompromis AB za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 111 za, proti. Preverimo 111. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 112 za, proti, stržani. Zavrneno. EPP je za, potem pa preverimo, prosim. 112, preverjamo. Sven, we are with you. It's a pleasure. Vote is closed konec glasovanja, sprejeto z enim glasom večine. Kompromis AC za proti stržani sprejeto. Odstavek 15, prvotno besedilo za proti stržani sprejeto. Zdaj pa navedki 1 do 9 v sklopu za proti vzdržani sprejeto, amandma 1 za sprejeto proti. Preverimo, amendma ena. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Proti, amendma dve, za. Proti, vzdržani, sprejeto. Amendma tri, za. Proti, vzdržani, sprejeto prvotno besedilo navedek 10 za proti vzdržanje sprejeto, amadma 4 za proti vzdržanje sprejeto, e, navedki 11 do vključno 15 v sklopu za proti vzdržanje sprejeto, amadma 5 za proti vzdržanje sprejeto. Vidite, to je bistvena zmaga, Markus. Tako, zdaj pa navedki 16 do 18 v sklopu za proti vzdržani sprejeto. Amandma 6 je bil umaknjen, tako da glasujemo o prvotnem besedilu obvodne izjave A za proti vzdržani sprejeto, obvodna izjava B prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, za proti vzdržani sprejeto, kompromis E za proti vzdržani sprejeto. Ustni amandma, ko v vodni izjavi EA, gre za amandma ALDE, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Amandma 17 za proti vzdržani zavrneno kompromis F za proti vzdržani sprejeto, kompromis G za proti vzdržani sprejeto, amandma 23 za proti preverjamo, amandma 23. Vote is closed. Konec glasovanja, zavrneno. Amandma 25 za, proti. Ista večina, ampak preverimo. Amandma 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja je zavrneno. Prvotno besedilo, uvodna izjava D za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis I za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis J za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis K za proti vzdržanje. Sprejeto. Amandma 39 za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis L za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis M v dveh delih. Prvi del za proti vzdržanje proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti preverimo. Preverimo drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. 42 amendmaja, o katerem ne glasujemo. Tako da zdaj glasujemo o celotnem besedilu z glasovanimi amendmaji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 42 za, 5 proti in 3 vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa gremo na osnutek mnenja o podpornih programih za strukturne reforme, ko sta smo bili se poročevalec. Amandma 27 za, proti, zdržani. Preverimo. Izopen. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Rejected. Zavrnjeno. Amandma 112, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 113, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 114, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 115, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 116, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 117, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti. Preverili bomo, preverjamo 117. Vote is closed. Konec glasovanja. Rejected. Zavrnjen. 118, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 119, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 120, kdo je za, proti vzdržani, sprijet. 121, kdo je za, proti vzdržani, sprijet. 122, kdo je za, proti vzdržani, sprijet. 123, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis A, kdo je za, proti vzdržani, sprijet proti, vzdržani sprijet. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani sprijet. Amanma 165. 165, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Preverjamo, torej glasujemo elektronsko. 166. Konec glasovanja. Zavrnjen 167. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen 168. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen 169. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis C v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amanma 186, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 je bilo za, proti, vzdržani, sprejet. 188 je bilo za, proti, vzdržani, sprejet. 189, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 190, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 191, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 192, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 193, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 194, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 195, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 197, kdo je za, proti, preverili bomo, preverjamo 197, glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 28, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 29, kdo je za? Proti? Preverili bomo, tako da se bomo prepričali. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo videli elektronsko. Konec glasovanja zavrnjen. Kompromis D, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Amanma 37, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis E v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Amanma 46, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Amandma 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 50, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tri je sprejet, da 50 pa je brezpredmeten. Tako da za številko 3 tako glasujemo o 4. Amandma 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Ta je zavrnjen, tako da sedaj glasujemo 54, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55, kdo je za, proti. FDD ne vidim, preverili bomo 55. Verjetno je zavrnjen. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tako. 56, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 57, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 58, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Tako da sedaj glasujemo o 60, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 61, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet, amandma 70, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 6 z ustnim amandmajem poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Morda o 59 eh, ne glasujemo. O tem nismo glasovali. Da, 59 je postal brezpredmeten, zato ker smo sprejeli 58. A, prav. Prav, sedaj po tem ustnem amandmaju, pri amandmaju 6, pa se bomo sedaj lotili amandmaja 77. 77, kdo je za, proti, preverili bomo 77. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis G. Za proti vzdržani sprijet. Kompromis H. Za proti vzdržani sprijet. Amandma 90. Za proti. Preverili bomo, preverjamo 90. Glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja sprejet. Amandma 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kar pomeni, da bomo sedaj glasovali o amandmaju 94. 94 za, proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili 94. Konec glasovanja. Zavrnjen. 95 kdo je za, proti. LS je proti. Ha. Preverili bomo, preverili bomo 95. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo videli. Zavladala je zmeda z rokami. Eh, zavrnjen je, jasno. Prav, zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100, kdo je za, proti, preverili bomo, preverjamo 100 elektronsko. Konec glasovanja je zavrnjen. Amalma je 10 in 102, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 101, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 105, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani. Zavrnjen. 109. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 110. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 111. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 12. Je umaknjen, tako da bomo sedaj glasovali v besedilu z izglasovanimi amandmaji, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 40 za, 8 proti, 1 zdržan glas. Čestitke poročevalcu. Končali smo z današnjo sejo, naslednja seja pa nas čaka v ponedeljek. 28. novembra od 3 do 6.30 in torek cel dan. Najlepša hvala, se je končana.